Ponovno začenjamo z sejo. Dobili ste zapisnik prejšnje seje, če nimate opomb, pred temo je zapisnik včerajšnje seje in s tem sprejem. V skladu z dnevnim redom sledi razprava o poročilu Francisko Hosemina Mona glede stanja čezatlantskih odnosov po volitvah v ZDA. Besedo predajam poročevalcu, gospodu Milanu Mono. Lepa, najprej bi se zahvalil pri poročevalcu Esencih, predvsem gospodu Severino Lambsdorfu in Lagendajkom. Tudi pri odboru in vseh tistih, ki so pripravili mnenja, gospod Garcia Magajo in ostalim, tudi vam se zahvaljujem.